Gre za izjavi sveta in komisije v zvezi z čezatlantskim pretokom podatkov. Besedo ponovno predajam gospodu ministru Kundersu. Izvolite. Uh, Mr. President, uh, gospod predsedujoči spoštovane poslanke in poslanci gospa komisarka predsedstvo veliko pomena pripisuje odprtemu in varnemu internetu to je vprašanje ki je zame zelo pomembno v digitalni dobi je jasno da so osebni podatki dragoceni zato ker vsebujejo veliko informacij podjetja lahko personalizirajo svoje ponudbe in organi pregona lahko sledijo kriminalcem. Pretok podatkov ponuja torej socialne in gospodarske priložnosti, ampak osebni podatki so takšne narave, da jih je treba zaščititi, če želimo zaščititi zasebnost. Ključno je, da zagotovimo zaupanje ljudi v pretoke podatkov. To mora temeljiti na ustreznem okviru zaščite. Vsi pretoki podatkov zunaj Evropske unije so pomembni, ampak najpomembnejši je čezatlantski pretok podatkov, tako v komercialne, kot tudi namene organov pregona. V interesu Unije in državljanov je, da ščit EU ZDA zagotovi ustrezno zaščito, še posebej, če upoštevamo sodbo Šrems. Pokazalo se je, da obstaja pravna negotovost na tem področju, ki je zelo pomembno za čezatlantsko gospodarstvo in seveda pomembno tudi za MSP-je v Evropi, zato ker so odvisni od te sodbe, zato da zagotovijo varen pritok podatkov v ZDA. Komisija bi morala upoštevati sodbo v zvezi z varnim pristanom, Zagotoviti moramo takšno raven varnosti podatkov, ki bo spoštovala listino o temeljnih pravicah, pogodbe in tudi standarde iz nedavne sodne prakse. Potrebujemo močna varovala za to, da bomo ohranili in ponovno pridobili zaupanje javnosti v pretok podatkov. Svet zaupa komisiji za to, da bodo poskrbeli, da bodo izbrani najboljši možni standardi na področju pretoka podatkov, kar zadeva omejevanje namena, pravice posameznikov, da dostopajo do svojih podatkov, da nasprotujejo obdelavi ali da jih izbrišajo, prav tako pa je treba zagotoviti ustrezne možnosti izvrševanja in pravnih ukrepov. Svet prav tako podpira namen komisije, da bi sodelovali z ZDA, zato da bi izboljšali nekatere elemente tega dogovora o zaščiti zasebnosti z ZDA. pašalno zbiranje podatkov v ZDA bi moralo biti sprejemljivo samo v določenih okoliščinah, zato pozdravljamo oblikovanje varoha človekovih pravic, ki bi obravnaval pritožbe posameznikov. Kar zadeva čezatlantski pretok podatkov, osebnih podatkov za komercialne namene, svet meni, da bi komisija morala sprejeti svojo odločitev v zvezi z primernostjo čim prej, seveda pa je treba zagotoviti spoštovanje pravic o zaščiti varnosti in zasebnosti. Komisija VMO sodeluje z partnerji iz ZDA, potekajo tudi notranja pogajanja med komisijo in nacionalnimi administracijami. Upajmo, da bomo dobili pozitivno odgovor, zato da bomo dobili odprto pot za nov okvir, kar zadeva varstvo podatkov na področju kazenskega prava, svet bo pripravil predlog za to, da bi podpisali krovni sporazum do 2. junija, ko bo vrh PNZ med EU in ZDA. Takoj zatem bo svet zaprosil za soglasje Evropski parlament, da sklene ta sporozum. Ta sporozum ne zagotavlja osnove za prenos osebnih podatkov čez Atlantik, ampak bo ukrepil sodelovanje med Evropsko unijo in ZDA, tako da bo zagotovil skupne standarde za vrsto podatkov. To je dobro za Evropsko unijo, kajti ZDA se bodo zavezale k spoštovanju višjih standardov kot v preteklosti pri obdelavi podatkov iz Evrope. Po mojem mnenju je to nujno. Tako bo sporozum prispeval k temu, da bi zagotovili varnost in tudi zaupanje ljudi. Borili pa se bomo proti resnemu kriminalu, kajti um, uvedli bomo dodatno raven uh, zaščite osebnih podatkov tako na strani EU kot na strani ZDA. Svet meni, da sporozum predstavlja izboljšanje trenutnega stanja, še posebej kar zadeva pravne možnosti, kaj te ZDA so se prvič zdaj strinjali, da takšne pravice veljajo tudi za državljane EU. To pomeni, da imajo državljani EU enake pravice in imajo enake pravice tudi na sodiščih kot državljani ZDA. Zato upamo, da bo Evropski parlament sprejel pozitivno oceno, tako kot mi. Evropska unija si seveda želi zagotoviti nemoten in varen pretok podatkov do ZDA, poskrbeti pa želimo, da bodo zaščitene pravice na področju varstva zasebnosti. Naprimer, da je ime Evropejca enako nekemu kriminalcu v ZDA, podatki se pošljajo v ZDA in državljan se znajde na črnem seznamu. No, evropejec ima zdaj možnost, da zaprosi, da ga zbrišijo z tega črnega seznama. Kar zadeva komercialni pretok podatkov, nov dogovor o zasebnosti bo ponujal občutno boljši sistem nadzora in izvrševanja, tako da bomo povečali verodostojnost tega sistema, kar zadeva organe pregona. Zagotovili bomo stroge zahteve v zvezi z varstvom podatkov zagotovili pa bomo tudi jasne informacije za posameznike. Zato upamo, da bo komisija čimprej sprejela odločitev v zvezi z sistemom varstva zasebnosti. Upamo, da bo to v skladu z zakonodajem, da bo to pomagalo tudi podjetjem. Prepričani smo, da je krovni sporozum korak v pravo smer, kajti to krepi pravna varovala za državljane in zagotavlja tudi učinkovito čez atlantsko sodelovanje za boj proti resnemu kriminalu. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa, gospod minister. Besedo predajam komisarki gospe Jurovi. Gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, gospod minister, gospe in gospodje. Zelo vesela sem, da sem spet tu in da lahko spet govorim na to pomembno temo čezatlantskega pretoka podatkov. Kot veste, Evropska komisija eh, dejana na več frontah, ker želimo zopet povrniti zaupanje v čezmenji pretok podatkov, sploh po odkritih v letu 2013. Ključni ukrepi vključuje naslednje. Sprejemanje reforme Evropskega sistema varstva podatkov, krovni sporazum za izmenjavo podatkov za namene eh, PNZ in pa tudi nov evropsko-ameriški sporazum o zaščiti podatkov, s katerim lahko zaščitimo komercialne podatke in pa oziroma vse podatke v komercialnih prenosih. Sporazum med EU in ZDA je ključnega pomena za to, da lahko še naprej izvajamo čezmejni pretok oziroma čezatlantski pretok podatkov in da um, tudi državljanom še vedno omogočamo njihove pravice. Za ZDA smo se o tem sporozumu pogajali na podlagi dveh naborov uh, smernic prvič po uh, naboru naših uh, smernic, 13 smernic iz novembra 2013 in pa tudi o, na podlagi meril, ki jih je sodišče EU izreklo sodbo Šrems. Po letih in letih pogovorov z EDA sem zdaj pripričan, da smo um, obšli napake in pa pomakljivosti starega sistema varne pristanja. Ne povem, kaj smo izboljšali. Ameriška podjetja, ki prejemajo Evropo, uh, posebne podatke evropskih državljanov, morajo uporabljati bolj stroga pravila glede uporabe samih podatkov. Skladnost eh, s tem sistemom pa bomo spremljali zelo podrobno oziroma bodo to podrobno spremljali ameriški organi. Drugič, posamezniki bodo imeli dostop do številnih pravnih ukrepov, s katerimi lahko zagotovimo, da se vsaka pritožba ustrezno izvede in pa tudi eh, dokonča. Tretjič, prejeli smo pisna zagotovila glede uh, omejene uporabe uh, osebnih podatkov strani ameriških organov. To se nanaša še posebej na občutljive podatke v kontekstu nacionalne varnosti. Ameriška administracija nam je zagotovila, da pošalno zbiranje podatkov pride upoštev samo v izjemnih okoliščinah in da tudi v teh izjemnih okoliščinah uh, pride upoštev tudi uporaba določenih filtrov in pa eh, mrež. Dobili smo res izredna zagotovila, da ne bo eh, masovnega naziranja eh, državljanov EU. Prvič se je zgodilo, da smo od ameriške strani dobili karkoli podobnega. To je ključen element, s katerim lahko zgradimo bolj robusten okvir, kot pa ga je varni pristan kadarkoli predstavljal. Četrtič, kot del eh, sporazuma bo eh, tudi na ameriški strani ustanovljen položaj varuha podatkov, ki bo zagotavljal, da se podatki eh, prenašajo in pa tudi uporabljajo na pravilen način. Menim, da je to izjemen uspeh, eh, ki ga do zdaj še nismo poznali. Česa takega v okviru starega sporazuma varne pristan ni bilo. To velja za vse čezatlantske pretoke podatkov v okviru sporazuma ali pa v okviru drugih eh, bilateralnih sporazumov. Ko bo sistem Privacy Shield zaživel, ga bomo še vedno spremljali. Eh, vsako leto bomo to storili skupaj z ameriško stranjo. In v tem postopku bomo skušali zagotoviti eh, skladnost s vsemi nadzornimi mehanizmi. Jasno smo oblikovali pravila in pa pogoje za, um, za mrznitev izvajanja sporazuma, če katerakoli od strani krši določbe sporazuma ali pa če pregled pokaže kakšne pomankljivosti. Kot veste, neodvisni organi za nadzor nad podatki, nad podatkov, um, nadzor nad podatke, ki jih ureja člen 22, um, podajajo tudi svoje stališče o tem. To se je zgodilo 13. aprila letos. Dejali so, da so koraki naprej res pozitivni, sploh v primerjavi z varnim pristanom. So pa tudi povedali, da obstaja še vedno nekaj pomankljivosti in da je te treba odpraviti. Te, eh, ta navodila jemljemo izjemno resno in bomo tudi upoštevali. Še vedno obstaja nekaj kritičnih eh, pomankljivosti, ki jih želimo odpraviti. Pripravili pa bomo tudi priporočila, ki jih lahko ustrezno izvajamo samo v sodelovanju z ameriško vlado. O tem se s kolegi ZDA že pogovarjamo. To zajema naslednje. Naprimer, pojasnitev načina dela mehanizma ombudsmana za varstvo podatkov, oziroma nadzor varstva podatkov in pa tudi omejevanje pristojnosti. To je pomembno delo, sploh če želimo, da naši organi za, za varstvo podatkov, eh, naši potrošniki, naša podjetja še naprej verjamejo v naš sporozum ZDA. Države članice nas pri tem podpirajo, upamo in zaupamo, pa tudi našim ameriškim partnerjem um, in želimo si, da tudi oni uh, na stvar gledajo iz istega zornega kota. Ko bomo dosegli napredek in pa izboljšali pomakljivosti in bomo predali v obravnavo državam članicam v okviru sporazuma oziroma uh, odbora po eh, členu 31. Želimo si, da bi se to storilo še do konca poletja. S tem pa prehajam na komentar v drugem pomenu dosjeju, ki bo kmalo predan parlamentu v obravnavo. To je krovni sporazum, umbrella agreement. S tem sporazumom želimo zagotoviti, da bo izmenjava podatkov med Evropsko unijo in pa ZDA za namen uh, preiskovanja kaznjivih dejanj kar se da ustrezen in pospešen. O tem bo, kot rečeno, potekal pogovor tudi na ministerskem pogovoru med EU in ZDA 2. junija v Amsterdamu. Parlament prosimo za soglasje upraviti tega sistema še pred samim svetom in potem eh, si želimo to čim prej podpisati. Želim si vaše podpore za sklenitev krovnega sporazuma, kajti to je orodje, s katerim bomo lahko izboljšali eh, prenos podatkov. Eh, v čezatlantskem sodelovanju, sploh v primerjavi z današnjo situacijo. Kot veste, krovni sporazum ni sporazum, s katerim dovoljujemo prenos podatkov. Prav tako to ni in kakršno koli drugo orodje, ki bi to omogočalo. Ne, to je sporazum, ki omogoča eh, uporabo že obstoječih varovalk pri prenosu med eh, podatkov med eh, članicami Evropske unije in ZDA in pa pri prenosih, ki potekajo na podlagi nacionalnih zakonodaj. Številni že obstoječi instrumenti za sodelovanje na področju prosodja notranjih zadev med nami in ZDA ne vsebujejo veliko ali pa jih sploh ne vsebuje, torej varovalk ali pa jih sploh ne vsebujejo. To je trenutni status quo, s katerim si želimo, um, ki ga želimo popraviti s krovnim sporazumom. Brez krovnega sporazuma bi se uh, slaba situacija nadaljevala še kar nekaj let. Če gre za prenos podatkov državljanov ZDA v Evropsko unijo, Eh, lahko ti državljani že koristijo visoko stopno zaščite teh podatkov za strani Evropske unije, tako na ravni unije, kot tudi na ravni njenih držav članic. Krovni sporazum želi zato samo popraviti ne eh, ravnovesja pri prenosu iz Evropske unije v ZDA. Na ta način želimo tudi povrniti zaupanje v takšne eh, prenose podatkov čez Atlantik. Hvala. Hvala lepa, gospod komisarka. Besedo predajam gospodu Vosu za minuto in pol. Najlepša hvala, spoštovane kolegice in kolegi, gospod minister, gospa komisarka. Treba je nujno ustvariti naslednika varnega pristana. Zelo se mi zdi eh, Privacy Shield pomemben korak naprej, ki posebuje veliko izboljšav politični spor v našem parlamentu se je na koncu našel samo še na klauzulo o prenehanju veljave, in, ampak ob koncu smo se um, domenili, da takšne določbe v sporozumu ne bo. Kolegi, kolege in kolegice iz vrst ALDE in pa S in D pozivam, da ne podprejo predlogo sprememb strani zelenih in pa GUE. E, določba o prenehanju veljavnosti pa po mojem mnenju sploh ni potrebna, sploh zato, ker imamo vsako leto zelo konkreten mehanizem za nadzor, ki bi tudi tiste preostanke, ki jih ne urejamo, lahko obravnaval. Treba je ustvariti dolgoročen, stabilen okvir za takšno izmena podatkov. Um, in potem bi takšno vsakletno preverjanje na neki točki postalo tudi brezpredmetno, sploh če bi sistem deloval. Zato treba najprej počakati na sistem, da zaživi, da vidimo, ali je uspešen ali ne, potem pa lahko stvari preverjamo. Uh, V bistvu gre samo za nezaupanje napram komisiji, češ komisija morda tega postopka ne bo, ustrezna, ustrezno, ne bo uh, zmogla ustrezno spremljati, ampak jaz mislim, da se je komisija naučila nekaj svojih napak iz preteklosti. Privacy, privacy shield bi lahko bil včasih tudi politično gledati nekoliko um, nerodna stvar, zato ker se nekateri uh, še niso odločili, ali je to potrebno ali ne in lahko bi izgubili kompas ampak potrebno je našim podjetjem, MSP-jem, zagonskim podjetjem zagotoviti neke vrste pravni okvir, eh, okvir zaupanja za čezmejni pretok podatkov, eh, v katerem bodo lahko vsi sodelovali na pošten način in zato si želimo eh, to potrditi, ampak brez predlogov eh, sprememb eh, duguje in pa zelenje. Hvala, gospod Weidenholzer, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovana gospoda komisarka vprašanje, ki ga obravnavamo in z nami že kar nekaj časa. Vedno, ko pa je na dnevnem redu, je razprava precej pereča. Tako je bilo pri uh, varnem pristanu, v različnih konstelacijah, tako je tudi zdaj. Vedno obstaja neke vrste negotovost, ki uh, pa je m, mm, bila končno rešena šele z tožbo državljana Evropske unije. Sodba Šremska kaže, kaže, da je res zelo pomembno, da odpravimo vse pomankljivosti, ki obstajajo. Privacy Shield pa je poskus, kako nepravilnosti prav tako popraviti. Februarja ste nam nakazali, kako naj bi ta sistem izgledal. In reči moram, da sem z napredkom zadovoljen. Seveda smo v pogovorih z ameriškimi partnerji precej um, nesoglasi uspeli odpraviti, ampak še vedno nismo posem gotovi, da je ta sporazum res to, kar si želimo. Kar pomeni, da lahko zopet pride do kakšne tožbe pred Evropskim sodiščem in to bi bilo za naš ugled, ugled uh, zakonodajalca pa tudi za ogled izvršne veje oblasti zelo slabo. Sploh pa to ne bi bilo dobro za industrijo. Prejšnji teden sem bil skupaj z odborom Libe v ZDA in tam smo lahko videli, da obstaja na drugi strani Atlantika vel, eh, veliko razumevanje za naš pristop, da obstaja tudi precej politične volje za to, da nam pridejo naproti. To velja tako za javne organe v ZDA, kot tudi za celotno industrijo, ki se ukvarja s podatki. Zdi se mi, da bi sicer lahko dosegli več, ampak v resoluciji so omenjena merila, ki so izjemno pomembna in ki bodo vse skupaj vnesle več jasnosti. Potrebujemo formulacije glede pravnih zagotovil, glede pravne narave sistema in tudi glede samega pretoka. Seveda, nekaj stvari manjka, tudi eh, pravna sredstva, ki jih eh, državljani lahko imajo, pa podjetja lahko imajo, še niso dovolj dobro um, formulirana. To mora veljati ne samo za državljane Evropske unije, ampak tudi za tiste, ki bivajo v Evropski uniji, pa nimajo evropskega državljanstva. To je treba odpraviti, oziroma to je treba popraviti. Tudi krovni sporazum je seveda velik korak naprej, kajti sami ne bi uspeli doseči nič. To lahko storimo samo skupaj z ZDA in Zato vas še enkrat prosim, da te ja-, nejasnosti odpravite iz sistema. Če vam to ne bo uspelo, bomo zopet imeli isti tež, isto težavo, kot smo se že soočali v preteklosti. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa gospa Stevens za minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Čezantlantski pretok podatkov oziroma sporazum o tem pretoku je zelo pomemben za našo trgovino eh, na relaciji EU-ZDA. Mislim, da se tega zavedamo vsi. Podpis takšnega sporazuma je velik korak naprej, kajti državljanom in državljankam Evropske unije, pa tudi našim podjetjem, omogoča pravno gotovost pri tem početju. Seveda, nekatere politične skupine v tem parlamentu menijo, da bi morda lahko samo skopirali stara, prav to ni eh, dober pristop. ZDA so pomemben strateški trgovinski partner Evropske unije, ampak treba vedeti, da ZDA niso članica Evropske unije. Mislim, da se je treba ogledati sistem Privacy Shield in najti najboljši nabor standardov, eh, s katerim bomo zagotovili zaščito pri prenosu podatkov. Svadba Evropskega sodišča prav tako eh, komisiji nalaga isto nalogo. No, v naši skupini menimo, da bi morali za evropska podjetja, za celotno evropsko gospodarstvo, tudi za zaščito interesov vseh evropskih državljanov ustvarjati najboljši možni operativni eh, sistem zaščite podatkov. Hvala. Hvala, gospa Intfeld, za dve minuti. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se navezala na zadnje besede gospe Stevens in sicer, da si želimo imeti operativen sistem za zaščito podatkov, kar se da hitro. To je res, ampak težava je v tem, da ta sistem najverjetneje še ne bo operativen. Danes smo tu zaradi mladega človeka, gospoda Marka Šremca, ki je bil dovolj trmast, da se je odločil za tožbo pred Evropskim sodiščem in da je ustrajal pred tem in da je storil to, kar bi morali evropske institucije storiti že davno in sicer zagovarjati pravice evropskih državljanov in državljank. Še enkrat, da se opominjam, naš parlament je večkrat prosil za to, da se safe harbor, da se varni pristane razveljavi. Komisija se ni zganila. Zato je moral nek avstrijski študent stopiti na odor in uh, ukrepati, da je bil varni pristan končno razveljavljen. Jaz nisem prepričana v to, da bodo pisna zagotovila ali pa nek ombudsman ali pa nek uh, vsakoletni pregled storili to, kar bi morali storiti. Uh, tudi delovna skupina pod členom 29 in pod členom 31 se strinjata z mano, tudi e, Evropski nadzornik za varstvo za osebne podatke in pa druge inštance se z mano strinjajo. Zakaj moramo vedno znova in znova ponavljati iste napake? Imamo nalogo, imamo obvezo, da pripravimo ustrezno zakonodajo, kakovostno zakonodajo. Zdi se mi, da bo zdaj komisija sprejela odločitev zavedojoč e, dejstvo, da ta ne bo zdržala presojeno sodišče tukaj ne gre za politične kompromise. Morda bi se lahko strinjala z gospodom Vosom, morda pa tudi ne, ampak to ni relevantno. Samo ena, eh, eno merilo je, ali, je to, eh, ali bo to zdržalo presojo, podobno kot primer Šrems ali ne. Jaz mislim, da ne. Ja, morda je to korak naprej, morda to je nekaj boljšega kot pa to, kar imamo zdaj. Ampak. Tu gre tudi za dostop do trga 500 milijonov potrošnikov za ZDA in seveda si ZDA želijo tu eh, napredka. Zdaj pa še nekaj glede krovnega sporazuma in resolucije. Na to se bomo sicer še vrnili, ampak dvoje želim videti tam. Prvič, želim si, da bi Evropska komisija, še predem, da začnemo govoriti o našem dogovoru, oziroma eh, naši zeleni luči ali ne, prosim, da Evropska komisija eh, da na voljo odgovor na vprašanje Libeja Eh, o pravnem statusu krovnega sporozuma prevena z drugimi sporozumi. Prosim, da nam date te informacije, ki gre tu za pravno presojo. Ne vem, kako skrivnostno je to sploh lahko. Potem pa drugič, komisija jasno dejala, da bi uh, umik kakršnih, da je umik vseh um, skrivnosti, vseh tajnosti glede ameriškega sistema prvi korak za sklenitev krovnega sporozuma ZDA. Tako da, prosim, povejte mi, kako lahko realno sploh verjamemo, da bo krovni sporozum kadarkoli sploh zaživel, če tega ne bo. Hvala. Um, domna Ernst. Hvala lepa, gospa Ernst. Ja, meni damo tam en safe harbor. Safe... Hvala, gospe in gospodje. Varni pristan ne bo nič boljše, zato če ga samo preimenujemo v privacy shield. Gre za temeljne pravice. Temeljne pravice je 500 milijonov evropskih državljank in državljanov. Te moramo zaščititi. Zaščititi moramo njihovo uh, zasebnost. In če to primerjamo s porazumom, potem vidimo, da je sporazum popirnati tiger. Da je, to, uh, da je to sploh nikakšno orodje. Seveda, grozno je, da je moralo sodišče Evropske unije razveljaviti sporazum Safe Harbor, da ga niže komisija sama. Ampak... Um, še enkrat se zavemo, kje smo. Tudi uh, po zahtevi za določbo o prenehanju veljavnosti se komisija ni zganila. Vsi v tem parlamentu vemo, da ta nov sporazum ali nov mm, osnovni sporazum sploh ni pravno gotov. Evropske državljanke, državljanice lahko sicer obrnejo na ombudsmana za varstvo podatkov, ampak kot je dejal zelo minister John Kerry, ombudsman ne bo ne potrdil, ne zavrnil uh, mora biti primer um, nadzorovanja strani ZDA. To pomeni, da takšna funkcija sploh nima kakšne teže. Gre za temeljne pravice 500 milijonov evropskih državljank in državljanov. In res eh, ne smemo dopustiti, da bi politično merjenje sil um, preprečilo zaščito naših državljanov. Gre za demokracijo in zato moramo biti res jasni. Hvala. Domnul Albi. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Albrecht za minuto in pol. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovana komisarka. Z vašo ekipo ste trdo delali za ta rezultat glede sporazuma med EU in ZDA o zaščiti eh, zasebnosti. Trdo pa ste delali tudi na krovnem sporazumu in reči moram, ja, stojili smo korak naprej, ampak bodimo odkriti. Glede zasebnosti vprašanje zasebnosti med EU in ZDA. Lahko rečemo, da na samem terenu v primerjavi z varnim pristanom ni nobene izboljšave. Ja, nekaj vprašanj smo odpravili, ampak pravni sistem ZDA se zdaj ga ni spremenil in Evropsko sodišče je ravno to dejalo v svoji sodbi. Pravni sistem oziroma zakonodaja ZDA ne omogoča nobenih zagotovil za naše državljane. Tega ne moremo doseči jutri, In zato se moramo vprašati, zakaj zdaj to kritiko naslavljamo samo na pomankljivosti, ki obstajajo. Ali to pomeni, da s tem pravimo, da se moramo prihodne znova pogajati o tem? Ali to pomeni, da, se moramo, da moramo zopet odpreti te doseje, ker še nismo tam? Ali pa pravimo po drugi strani, da ne, ne, ne, vse je v redu, pogledajte si, stvari so ustrezne, varovalke so dobre, Eh, o tem bomo samo glasovali, v prihodnje pa bomo že videli, kako in kaj. Čeprav bo morda sodišče stvari zopet razveljavilo. Mislim, da je to nepošteno. Bodimo odkriti. Edin odkrit trenutek, edin odkrit ukrep v tem trenutku bi bil, da damo v besedilo eh, klauzulo o prenehanju veljavnosti, da stvari nekoliko omejimo in s tem to tudi želimo z našo resolucijo. Zelo sem zelo presenečen, da druge politične skupine niso sposobne sprejeti našega pristopa, kajti s tem bi lahko bili še bolj pragmatični. Oziroma, mi smo bili še bolj pragmatični in dali v besedilo štiri leta. Stvari bi omiljene štiri leta in potem bi se lahko nova administracija izpogajala o sporazumu. Kajti tudi po poteku. Um, direktive o varstvu podatkov, bi imeli še vedno dovolj časa. Hvala. Eh, Hvala lepa, gospa Begin. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kolegice in kolegi, čigavi so osebni podatki, ki jih Evropska unija preko Instagrama, Facebooka in Googla pošilja v ZDA? V čigavih rokah končajo. Kdo skrbi za to, da se pravica do zasebnosti ne bo kršila? Nihče tega ne nadzira. V ZDA lahko te podatke uporabljajo kakorkoli želijo, so v njihovi lasti. Te podatke lahko uporabljajo tudi obveščevalne službe za profiliranje. Ti osebni podatki niso blago, s katerim bi lahko trgovali, so v lasti naših državljanov. Naj vas opozorim, kolegice in kolegi, da je nedavno v parlamentu bilo izpostavljeno, da američani vohunijo tudi za nami poslanci, da prisluškujo telefonom, da nam berejo elektronsko pošto in tako naprej. Mislim, da ta predlog od ZDA ne zahteva ničesar zavezujočega. Ta sodba je pravzaprav sramotna. Državljani od Evrope pričakujejo, da bodo zaščitili njihovo zasebnost. Komisija seveda želi, da se sklene TTIP, ampak v okviru TTIP-a bo prišlo še do večjega prenosa podatkov. Ali je to res dokument, ki ga želite podpisati? Hvala. Hvala lepa, gospod Epicidejos, za minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči ena od največjih nevarnosti, s katero se danes soočamo, je eh, hitro, hitra rast in pa hiter tehnološki napredek ter eh, v pogled v naše zasebne podatke strani nepooblaščenih posameznikov in podjetij. To je v ZDA doseglo neslutene razsežnosti, zato ker imajo pač tam eh, svoje varnostne službe, CIO, potem eh, NSA in vse ostale. Eh, agencije. Te potem podatke zbirajo, jih analizirajo in jih tudi hranijo dlje časa, kot pa samo tistih pet let, kot je to nalaga zakonodaja. To je nacionalni interes ZDA. Podatki se lahko zbirajo uh, po celotnem svetu, ne samo podatki o državljanih ZDA, ampak tudi podatki o državljanih drugih držav. S tem se krši pravica do zasebnosti in s tem se tudi uh, načenjajo uh, pravila trgovine, globalne trgovine. Zato mora tudi Evropska unija sprejeti ustrezne korake in zagotoviti, da se to ne bo več dogajalo. Pogledali smo si določbe v, v sporozumu Privacy Shield in precej stvari bo treba izboljšati, sploh tam, kjer govorimo o trgovini. Hvala. Sprejemate modri karton, gospoda Šanja. Ja? Izvolite. Gospod Čovan, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. V tej razpravi smo že večkrat slišali, da sta izmenjava podatkov in pa prenos podatkov povezana tudi z drugimi stvarmi, ne samo z trgovino. Could you please repeat Lahko prosim ponovite vprašanje? Ja, seveda. Kot rečeno, še enkrat začetka. Eh, v današnji razpravi smo že večkrat slišali, da varstvo podatkov ni povezano samo s trgovino. Da tu ne gre samo za običajne trgovinske postopke. Vemo, kam nezakonit, kam pripelje nezakonit prenos in pa nezakonita uporaba podatkov. Ali menite, da lahko tu uh, izrekli sankcije, če bi prišlo do kakšne zlorabe podatkov? Ja, seveda mora obstajati sistem kazni, sistem sankcij, nekdo mora plačati, če stvari zlorablja. Še posebej pa moramo storiti vse e, za to, da se izognemo kakršnim koli instrumentom, ki bi lahko pripeljali do zlorabe podatkov. Če pride do kršitve načela zasebnosti, potem mora seveda slediti kazen. Hvala. E, Hvala lepa, gospod Lenarc, za minuto in pol. Eh, Transatlantske datastrome so največje TV. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Čezmejni oziroma čezatlantski pretok podatkov, vsi ti pretoki podatkov, ki so v bistvu največji na celotnem svetu, so zelo pomembni tako za naše gospodarstvo, za našo družbo in za celoten proces digitalizacije Evropske unije. To je pomembno za našo prihodnost, za naše prihodne možnosti. Ampak seveda prihaja do negotovosti, ker ti 500 tisoč podjetij, ki je uporabljalo pravila iz prejšnjega sporozuma varni pristan, vsa, eh, vsi MSP, ki so hrtenica našega gospodarstva, so bili izpostavljeni nevarnostim, negotovostim. In upam, da teh težav ne bo več. Ker ti po eni strani moramo sicer zaščititi osebne podatke ljudi, ampak po drugi strani kar je ravno tako pomembno, moramo ustvariti pravno gotovo za poslovanje podjetij, ki uporabljajo te čezmejne, pardon, čezatlantske eh, pretoke podatkov. Vsekakor je prišlo do koraka naprej, um, kar smo tudi danes slišali. In reči moram, da sem slišal precej zagotovil strani komisarke Jureve. Naprimer, ko gre za um, delovno skupino po členu 29 in pa 31, ki bo svoj sestanek organizirala v kratkem. Upam, da bomo lahko še pred poletjem dobili nekaj, kar bo ljudem všeč in kar bo lahko zaupali. Hvala. Hvala lepa, gospa Gomeš, za minuto in pol. Hvala lepa. Prejšnji teden sem sodelovala v delegaciji odbora Libe, ki je obiskala Washington. Pogovarjali smo se tudi strokovnjaki, ki se ukvarjajo z zakonodajo na tem področju. Pogovarjali smo se o uredbi, ki smo jo mi sprejeli na tem področju. Strinjajo se, da gre tu za zakonodajo brez primere. Pomembno je, da se oblikujejo službe in storitve, ki bodo spoštovali tudi zasebnost pri obdelavi osebnih podatkov. Zanima me, na podlagi česa se bo presojal ta ščit za nudenje zasebnosti v okviru sporazuma med ZDA in Evropsko unijo. Kako bomo zagotovili določena jamstva, da se z podatje, ki jih pošiljamo na drugo stran Atlantika, ravna na pravilen način. Kako bomo poskrbeli, da bo na drugi strani na voljo enako odporen sistem za zaščito teh podatkov? Razumemo sicer, da je komisija upravila ogromno dela, odkar je bila sprejeta sodba Šrems strani sodišča Evropske unije, ki se je nanašala na varen pristan. Vem, da delate na tem Privacy Shieldu, ampak še vedno se sprašujem, ali je evropska primarna zakonodaja dejansko usklajena s tem, kar zahteva sodišče za Evropsko unijo ali so na voljo ustrezna pravna sredstva. Pravna sredstva, ki so bila na voljo do sedaj, so bila preveč kompleksna za evropske državljane, da bi jih uporabili. Poleg tega državljani tujih držav, ne evropskih držav, ne bi imeli pravice dostopanja do teh pravnih sredstev, kar pomeni, da če bi prišlo do kakršnekoli zlorabe, jo ne bi mogli razrešiti na ustrezen način. Ameriškim sogovornikom smo povedali, da smo zaskrbljeni, zato ker ameriška uprava ni zagotovila dovolj podatkov v smislu, da je ta organ, ki mu pošiljamo naše podatke, dovolj neodvisen. Ne vem, kako je potem z načelom sorazmernosti in subsidijarnosti in z listino o pravicah. Mislim, da vsi državljani in podjetja, evropski in ameriški, potrebujemo trden pravni okvir, potrebujemo jamstva in varovalke, zato komisijo in ZDA prosimo, da si še enkrat preverijo, kaj se je zgodilo v okviru odbora iz člena 29. Poglejte tudi, kaj se dogaja v odnosu do sodbe Šrems, kaj je zapisano v letnem poročilu. Prosim vas, da zaščitite zasebnost državljanov. Hvala lepa, gospa Makovej, za minuto. Deža, uh... Hvala lepa. Evropska unija je sklenila kar nekaj sporazumov o izmenjavi informacij, tudi zaradi tega, ker želimo slediti naprimer financiranju teroristov, potem je tu še vprašanje PNR-ja. Danes govorimo o posredovanju osebnih podatkov, s tem naj bi poenostavili tudi gospodarsko delovanje, ampak Kaj to pomeni za MSP-je, ki poslujejo z ZDA? Upravno breme bi za MSP-je lahko bilo preveliko. Poleg tega bi v ZDA lahko te podatke zlorabljali za nadzor. Mislim, da bi morali spoštovati zasebno in poklicno življenje tudi v ZDA. Zaščititi moramo evropske državljane pred kakršnim koli poseganjem v njihovo zasebno življenje. Zaščititi moramo osebne podatke, ki jih posredujemo. Pomembno je, da tudi ocenimo, kako se zadeve izvajajo v praksi. Prepričana sem, da bomo na podlagi ustrezne ocene lahko bolje zaščitili osebne podatke. Hvala. Hvala lepa, gospod Beten. Hvala lepa. O resoluciji bomo glasovali zato, ker se komisija pogovarja z ZDA v zvezi z prenosom osebnih podatkov državljanov. Potrebujemo poseben sporazum, ki bo urejal to področje. Komercialna podjetja imajo seveda sklenjene pogodbe s svojimi strankami. Te pogodbe vsebujejo tudi določbe, ki se nanašajo na to, kako bodo osebni podatki uporabljeni. Vlade takšnih sporazumov z državljani ne sklepajo, zato me zanima, kako bodo uporabljali v okviru vlad te osebne podatke, če zato ne bodo imeli izrecnega dovoljenja posameznikov. Zelo skrbno se moramo lotiti tega vprašanja. Obstajajo seveda pomisleki glede deljenja podatkov za ZDA. V ZDA ne ščitijo svojih državljanov na ustrezen način v okviru Patriot Acta, torej zakona o domovinski varnosti so tudi znižali stopnjo varstva osebnih podatkov, kakršnakoli zakonodaja bi morala biti seveda predmet nadzora demokratičnih držav. Hvala. Um, Mrs. Nibler. Hvala lepa, gospa Nibler, za minuto in pol. Hvala, gospod predsedujoči, spoštovani uh, predstavnik sveta, spoštovane gospod komisarko, kolegice in kolegi. Ali želimo očetatlanski vrnost podatkov ali ne? Jaz sem pripričana, da potrebujemo takšen prenos podatkov, pretok podatkov v ZDA, potrebujemo pa tudi pravno gotovost, pa ne samo za naše državljanke in državljane, po drugi strani pa tudi za naše podjetja, še posebej za naša majhna in srednje velika podjetja, ki se ne morejo boriti z eh, raznimi klauzulami, določbami, sporazumi. Za njih je ta sporazum še posebej pomemben. Spoštovana gospod komisarka, vam in vaši ekipi bi čestitala za res eh, dobra pogajanja, ki ste jih izvajali zadnjih nekaj mesecih. In če primerjate rezultat z rezultatom, ki smo ga segli pri varnem pristanu, vam res lahko čestitamo in eh, vas pohvalimo. Nov sistem Privacy Shield, Privacy Shield omogoča uh, varen okvir za pretok podatkov in zagotavlja tudi varovalke, da bodo ameriški partnerji podatke obravnavali na ustrezen način. Uh, počakajmo na to, da se s tem zaživi, potem pa bomo videli, kako in kaj. Seveda je zelo pomembno, da vsako leto stvari vrednotimo, da jih ja stvari spremljamo. Pa ne samo zato, da dobimo vtis, ali so bili podatki v ZDA ustrezno shranjeni, alizirani, ampak tudi zato, ker omogoča možnost, da se sistem zamrzne. Mislim, da ste dobro pravili svoje delo in če boste v okviru skupine po 29. členu stvari še lahko izboljšali, potem boste res ustvarili zelo dober sistem za naše državljane in za MSP-je. Hvala. Hvala lepa, gospa McClarkin. Uh, Kolegice in kolegi, priznati moramo, da so ameriški partnerji storili v zadnjih nekaj letih kar nekaj korakov za to, da bi izboljšali varnost podatkov, ki jih prenašamo iz Evropske unije v ZDA, predvsem zaradi pomislekov, ki smo jih izrazili v Evropskem parlamentu. Ameriški kongres in administracija sta sprejeli več kot. 20 reform na področju zakonodaje, naprimer omenili so zakon o pravnih sredstvih, potem Privacy Shield in tako naprej. Mislim, da je to priložnost za vse nas, da pozdravimo vse tisto, kar je bilo storjeno na tem področju. Potrošniki in podjetja bodo sedaj lahko delovali v veliko bolj preglednem in jasnem okolju. Pri tej tipu in tizi bi morali zagotoviti več preglednosti. Mislim, da bi morale določbe o varstvu osebnih podatkov v okviru teh sporazumov okrepiti zaupanje na obeh stranih. Trgovina med ZDA in Evropsko unijo je vredna več kot 4 trilijone. Zato bi morali poskrbeti za ustrezno varstvo podatkov, za ustrezna pravna sredstva, če bo prišlo do kakršnih koli napak, kajti s tem se bo zaupanje državljanov še povečalo. Hvala lepa, gospa von Štork. Prezident. Spoštovani gospod predsedujoči, spoštovana komisarka. Govorimo o izmenjavi podatkov ZDA oziroma o zaščiti podatkov, eh, ki se izmenjuje med nami in pa ZDA komisija v zvezi s tem pripravlja nov uh, sporazum, ker je prišlo do sodbe Evropskega sodišča, uh, za katero se je mora boriti evropski državljan. Nek evropski državljan je moral ugotoviti, da varstva podatkov med uh, eh, EU in ZDA ni bilo, ne pa komisija. Zato nas zelo skrbi, uh, da morda vseh teh naših interesov niste upoštevali in jih ne boste. Uh, Sicer ste nam dejali, da so ZDA obljubili, potrdili in tako naprej in tako naprej. Ampak, če ne bo prišlo do sporazuma, ki bo omogočal našim državljanom eh, ohranitev njihovih pravic, če ne bo orodje za boj proti zlorabam, potem je sporazum tako dolg, kot stale kuli. Hvala lepa, gospod Boni. Gospa komisarka, najlepša hvala tako vam kot vaši ekipi za odlično opravljeno delo. Mislim, da se počasi približujemo koncu zgodbe, kar pomeni, da bomo sprejeli Privacy Shield. Vsi se zavedamo, kako pomembni so podatki, kako pomembni so podatki v kontekstu mednarodne trgovine. Prenos podatkov je relevanten, še posebej za MSP je. MSP imajo na voljo manj pravnih in naložbenih priložnosti, MSP ji bodo zagotovo imeli koristi od tovrstnih instrumentov. Privacy Shield potrebujemo zato, da bo gospodarstvo, ki temelji na uporabi podatkov, uspešno delovalo. To je dober pristop, s katerim bomo okrepili zaupanje na obeh straneh Atlantika, predvsem zaupanje da bomo ustrezno zaščitili osebne podatke. V tem dogovoru se omenja tudi zaščita temeljnih pravic. Okrepili bomo vlogo nacionalnih organov za varstvo podatkov, zlasti, ko gre za kakršne koli zahtevke o uporabi pravnih sredstvih. Poleg tega se mi zdi smiselno tudi to, da se bo oblikoval posebni ombudsman na tem področju. Na obeh stranih Atlantika bomo delali na tem, tudi američani bodo spremenili svojo zakonodajo, svoj odnos pa so že spremenili. Tisto, kar potrebujemo sedaj je naslednje. Pravimo dejansko zagotoviti državljanom in tistim, ki tu prebivajo, skrbeti moramo tudi za ustrezno izvajanje. Prajva si šilda, Evropska komisija, nadzornik za varstvo podatkov in nacionalni varuhi podatkov imajo vsi nalogo pri tem. Hvala lepa, gospod Ujazdovski za minuto. Hvala lepa, gospe in gospodje. Tudi sam bi rad izrazil zadovoljstvo nad doseženim napredkom pri tem sporazumu o pretoku podatkov med Evropsko unijo in ZDA. Evropa ima v ZDA svojega tradicionalnega partnerja. Mislim, da bi ta odnos moral temeljiti na vzajemnem zaupanju, ne pa na sumničenju. Kar nekaj rešitev ste predlagali tudi na področju pravnih sredstev, zdijo se mi dobre. Poskrbeti bi morali za to, da bi osebni podatki bili čim bolje zavarovani tudi v okviru tega sporazuma. Vendar moramo biti racionalni. Včasih se mi zdi, da se pravica do zasebnosti nekoliko zlorablja. To pa je v nasprotju s tem, kako obravnavamo druge vrste blaga. Na področju varnosti ne bi smeli tolmačiti pravice do zasebnosti na tak način, da bi nam to onemogočilo, da zaščitimo in zavarujemo varnost državljanov na obeh stranih Atlantika. Hvala. Hvala lepa. Sedaj prehajamo na postopek. Pritegnite pozornost predsedujoče. Gospod Kaputo je prvi. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoča. Že prej smo slišali kar nekaj o geoblokiranju, slišali smo tudi o sodbi, ki je bila sprejeta 7. oktober 2015. Danes govorimo o čezatlantskem pretoku podatkov in ta nov sporazum je očitno uspel preseči vse težave, s katerimi smo se soočali v preteklosti. Vendar moramo vedeti, da je že zdavnaj nastopil čas, ko bi morali v okviru sporazumov z ZDA poskrbeti za večjo zaščito osebnih podatkov državljanov. Preveriti moramo tudi, kaj počnejo podjetja z podatki evropskih državljanov, ali spoštujejo vse obveznosti, ki so bile naložene na tem področju, ali ZDA zagotavljajo dovolj preglednosti, ali zagotavljajo tudi dostop do učinkovitih pravnih sredstev. Če ne bomo imeli na voljo ustreznih informacij, bomo težko izvajali nadzor tudi na nacionalni ravni komisija bi tu morala igrati bolj pomembno vlogo in upam, da komisija ne bo čakala na sodbo sodišča, preden bo ukrepala v primeru kakršne koli težave. Hvala lepa, gospod Marijas. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Varstvo podatkov, varstvo zasebnosti sta zagotovo pomembni zadevi za vse evropske državljane. Tu gre za pravice evropske državljanov. Poskrbeti moramo za to, da te pravice ne bodo spodkopane ali kakorkoli kršene. Sklenjene imamo sporazume, ki skrbijo za zaščito osebnih podatkov, zlasti ko gre za pošiljanje osebnih podatkov strani podjetij iz Evropske unije v ZDA. Dostop do osebnih podatkov bomo zagotovili, poskrbeti pa moramo tudi za to, da bo ta dostop ustrezno nadzorovan, da bomo vedeli, kaj se dejansko dogaja s temi osebnimi podatki. Če je kje prišlo do kršitev, se je treba teh kršitev lotiti in jih odpraviti. Upam, da bomo imeli na voljo tudi informacije v zvezi s tem, kako ameriški organi izvajo ta sporazum, da se bodo dejansko dosledno držali tistega, o čemer smo se dogovorili. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Lopes Aguilar. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Dobro bi bilo, če ne bi bilo prenosa podatkov preko Atlantika. No, sam se s to trditvijo ne strinjam. Dejstvo je, da prihaja do množičnega prenosa podatkov. Pomembno je, da pravno uredimo ta prenos podatkov. Komisija je dobro pravila svoje delo, pogajala se je z ZDA, dosegla dogovor o tem ščitu, ki zagotavlja varnost, torej o Privacy Shield. Izpolnili ste tudi tisto, kar je sodišče naložilo v sodbi v primeru Šrems. Zelo pomembno je, da zagotovimo visoko stopnjo varnosti in nadzora. Privacy Shield mora biti seveda usklajen tudi z Evropsko listino o temeljnih pravicah. Določba o letnem pregledu je z tega vidika zelo pomembna. Tako bo komisija lahko tudi dejansko spremljala, kako se zadeve izvajajo, ali se spoštujajo vse varovalke, ali tudi ameriška ministrstva zagotavljajo to, da se spoštujajo temeljne pravice, ki veljajo v Evropski uniji. Da ne bomo ponovno priča primeru, ki ga bo obravnavalo sodišče, da ne bo prišlo do kakršnega koli moratorija pri tem sporazumu. Hvala lepa, gospod Tomašič. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Številne sodbe sodišča so v preteklosti bile obravnavane kot neke vrste aktivizem, šlo je v večini primerov za sodbe, ki naj bi oduzemale pristojnosti držav članic. Ampak sama sem dokaj skeptična glede teh trditev. Mislim, da je ta zadnja sodba pomagala pri odpravljanju že nekoliko zastarele zakonodaje, ki ni zagotavljala zadostne zaščite podatke. Tako da sem zadovoljna. Privacy Shield nudi cel niz jamstev in varovalk, ki bodo poskrbeli za to, da se bodo pravice naših državljanov spoštovali tudi na drugi strani Atlantika. Tudi ameriški generalni pravobranilec bo sodeloval pri tem, skrbel za zaščito pravic evropskih državljanov. V roku 45 dni bodo podjetja tudi morala podati odziv na kakršnokoli pritožbo državljanov. Ameriške institucije so prvič soočene z jasnimi omejitvami, ko gre za dostop do osebnih podatkov. Komisija bo tudi izvajala nadzor na tem, kako se podatki uporabljajo. Komisija bo tudi obveščala parlament o tem. Skratka, vse skupaj je velik korak naprej in zato to tudi podpiram. Še zadnji v tem postopku, gospod Jakovčič. You, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Nikakor ne dvomim, da ima komisija dobre namene. Gospa Jurova, nikakor ne dvomim, da imate dobre namene. Tisto, kar predlagate, tisto, kar ste predstavili, zagotovo predstavlja napredek. Ampak vseeno mi dovolite, da izrazim tudi določeno mero skeptičnosti glede tega, kaj želite doseči. Varni pristan, potem Privacy Shield, krovni sporazum. Vse to so zelo dobre zamisli, tudi poimenovali ste jih zelo ustvarjalnimi imeni. Tisti, ki želijo priti do naših podatkov, tisti, ki želijo kakorkoli škodovati naši zasebnosti, prav tako izražajo veliko mero ustvarjalnosti. Nikakor ne dvomim, da v ZDA številni vedo praktično vse o meni, o vas, o gospodu Šulci, o gospodu Junkerju, o gospe Intfeld. Nažalost, ne dvomimo za to. Tako da ne vem, kdaj bomo dejansko lahko dokončno preprečili to vrstne posege. No. Hvala lepa, gospa komisarka. Members, for... Spoštovane članice in člani, hvala lepa za to razpravo. Razprava je vedno zelo pomembna. Moram reči, da je tudi navdihujoča za komisijo, za me in za kolegice in kolege. Prav imate, pretok podatkov iz Evropske unije v ZDA je predvsej masiven. Zato smo bili dolžni čim hitreje predstaviti nov sistem, ki bo zaščitil pravice evropskih državljanov. Tega nismo storili zaradi tega, ker velika podjetja uporabljati podatke kot temelj svojega poslovanja. Slišali smo že, da je tudi v interesu evropskih MSP-jev, da sprejmemo tak sporazum. MSP-ji so delovali v pravni negotovosti in to je prava katastrofa za njih. Mislim, da moramo upoštevati tudi pravno varnost in pravno gotovost. To od nas zahteva sodba sodišča, pa tudi pred sprejetjem sodbe je bilo to od nas zahtevano. Strani ameriških partnerjev smo potrebovali jasna zagotovila. Pomembno je, da smo ustvarili pravno gotovost, pravno negotovost smo morali prekiniti, kajti v takšnem okolju so podjetja le stežka delovala. Med pogajanji sem tudi povedala, v kakšnem položaju se nahajamo. Povedala sem, da si želimo ta pogajanja zaključiti z dvema besedama za upanje in nadzor. Ameriški partnerji morajo dokazati, da bodo spoštovali svoje zakone in da bodo spoštovali tudi tisto, k čemu so se zavezali v uradnih pismih, ki so bila podpisana na najvišjih možnih ravneh. In mi moramo seveda imeti zaupanje v to, da bodo oni to storili. Privacy Shield kot mehanizem za zaščito evropskih državljanov in njihovih podatkov v ZDA zagotovo ni popoln. Nikoli ne bom popolnoma zadovoljna s tem mehanizmom ampak obstajajo objektivni razlogi, zakaj nismo uspeli doseči več. Eden od teh razlogov je, da imajo američani pač določeno pravno ureditev, ki jo je omenil tudi gospod Albrecht. Mi nimamo nobenih pristojnosti za to, da bi kakorkoli spreminjali zakonodajo v ZDA. Rekli smo, da bomo spremljali razvoj dogodkov na tem področju v ZDA. Večkrat smo tudi izrazili svoje prepričanje, da bodo podatki v ZDA bolje zaščiteni, če bo Amerika sprejela boljšo zakonodajo na, tom, na tem področju. Več kot to ne moremo storiti. Naslednja zadeva, pri kateri nismo uspeli storiti več, se nanaša na dostop do podatkov za namene nacionalne varnosti. Komisija v Evropski uniji nima nobenih pooblastil ali pristojnosti za to, da bi od obveščevalnih služb zahtevala, da delujejo bolj pregledno in da ljudi obvestijo, ali so uporabile njihove podatke ali ne. Niti evropske države tega ne morejo storiti, zato nismo mogli terjati nekaj takšnega strani ZDA. To so bile pač naše omejitve. Zelo odkrito povem, da nismo v celoti zadovoljni smo pa zadovoljni zaradi tega, ker smo dosegli maksimum, ki je sploh bil možen. Tisto, kar je bolj pomembno, je, da ne smemo biti zadovoljni za vse večne čase. Zadovoljstvo kot takšno ne sme biti vodilno načelo prihodnje. Komisija, sama in tudi kolegi smo se zavezali k temu, da bomo stalno spremljali to, kar se dogaja v ZDA. Zadeve bomo spremljali na pregleden način. Vsako leto bomo objavili pregled. Vse bomo tudi povabili, da podajo svoj prispevek k temu, zlasti, ko gre za ponazoritev situacije, ko gre za prenos podatkov. Ta letni pregled ima tudi določbo o začasni prekinitvi izvajanja. Mislim, da mi ni treba kaj več dodati k temu. Nekateri ste sicer omenjali samo ukinitveno določbo. Gospa Intfeld, prav imate, sodba Šrems nam je nedvomno pomagala. Žal mi je, da smo čakali kar nekaj časa, potem ko smo izvedeli, da je bil sprožen postopek na sodišču. Že pred sodbo smo bili prepričani v to, da nam bo ta sodna odločba zagotovila ustrezne argumente in tudi pragove, na podlagi katerih se bomo lažje pogajali. Vse to nam je gotovo bilo v pomoč med samimi pogajanji. Člen za členom iz te sodbe smo uporabili med pogajanji, pogajali smo se zelo odločno s svojimi ameriškimi partnerji, omenjali smo tudi to sodbo. Ne morem biti prepričana v to, da bo naslednja sodba enako stroga kot prejšnja. Lahko pa povem, da smo Privacy Shield oblikovali ob doslednem spoštovanju zahtev sodišča v tej sodbi. Glede krovnega sporazuma ne vem, zakaj bi karkoli skrivali. Ogromno pisnih vprašanj ste zastavili, na katera smo tudi odgovorili. Predvsem je šlo za vprašanja članov odbora Libe. Prosim vas, da podprete tako Privacy Shield kot tudi krovni sporazum. Že prej, uvodoma sem povedala, da smo s tem dejansko izboljšali varstvo podatkov, ko gre za izmenjavo teh podatkov med organi odkrivanja in preiskovanja. Zavedati se moramo tudi tega, da je to vrstna zaščita tudi v interesu žrtev. Pomembno je, da ukrepimo sodelovanje med Evropsko unijo in ZDA tudi na področju varnosti in kazensko-pravnih zadev veste, da je varnostna situacija vse slabša. Storiti bomo morali vse v svoji moči, zato da zagotovimo boljše, hitrejše in bolj učinkovito sodelovanje med evropskimi in ameriškimi organi. Tako da vas še enkrat prosim za podporo in hvala lepa za to razpravo. Um, thank you very much, Madam Commissioner. Now, Minister Kender. Hvala lepa, minister. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Najprej hvala lepa za to razpravo in hvala tudi komisiji za jasne besede v zvezi z sporozumom o varovanju zasebnosti in o vaših načrtih za naprej. Mislim, da je v razpravi postalo jasno, da Nemoten pretok podatkov ne more nikoli pomeniti nepreverjenega toka podatkov. Ljudje morajo zaupati, da se ljudje upravljajo tako, kot je treba, tako v Evropi kot v ZDA. Če imajo državljani občutek, da zadeve ne tečejo tako, kot je treba, morajo imeti pravico, da se pritožijo. Po drugi strani pa vemo in številni poslanci so na to upozorili, da so pretoki podatkov zelo pomembni za podjetja v ZDA v Evropi in tudi za državljane, ki žanjajo ja, sodove takšnega pretoka. Delo mora teči bolj učinkovito na obeh stranih Atlantika, zato govorimo o zelo pomembnem vprašanju. To je pomembno tudi zato, da se borimo proti kriminalu in da povečamo varnost obeh kontinentov. Videti moramo, do kolikšne mere bi to lahko koristilo vsem in predlog, ki je bil podan, je zelo pomemben. Kar zadeva krovni sporazum, Veliko vprašanj je bilo zastavljenih v zvezi s tem. Seveda, vedeti je treba, da sporazum sam ne predstavlja pravne podlage za prenos osebnih podatkov. To samo dopolnjuje druge sporazume z skupnim naborom varoval za varstvo podatkov in, kakor veste, je sporazum mogoče prekiniti, če strani ne izpolnjujeta zahtev. Prav tako smo slišali nekaj vprašanj v zvezi z ombudsmanom ali varohom podatkov. Tudi tukaj je treba povdariti, da je varuh podatkov dodatni mehanizem, dodatni mehanizem ob drugih mehanizmih sam, seveda ne predstavlja ustrezne pravne zaščite, prav tako ne nadomešča drugih oblik pravne zaščite. Mislim pa, da gre za korak naprej. ZDA so zdaj pripravljene oblikovati ta mehanizem in tudi zaupati, da se bodo pritožbe obravnavale tako, kot je treba. Varuh človekovih podatkov ne opravlja svoje naloge. Izoliran od drugih, ampak, kako je navedeno v tretjem členu, sodeluje z drugimi regulativnimi organi agencij, ki bodo morali zagotoviti odgovore na vprašanja. Povedal bi tudi, da številne države članice ponujajo neke vrste varohov človekovih pravic v zvezi z obveščevalnimi dejavnostmi v svojih državah. Mislim, da je bilo tudi ustrezno izpostavljeno, da je prišlo do katalizacije za ta dogovor. Sodišče je bilo zelo pomembno, kajte obozorilo je na to, da je enakovredna zaščita mogoče le, če bo vlada v tretji državi prav tako sprejela podobne standarde, kot so sorazmernost in tako naprej. Če druga država sprejema masovno zbiranje podatkov, potem standardi niso izpolnjeni in eh, različni uradniki iz ZDA so jasno povedali, da so v ZDA sprejeli ustrezne politike in zakone v zvezi s tem, da bi preprečili masovno in diskriminatorno zbiranje podatkov. Zagotovili so tudi ustrezen nadzor. Glavni cilj je ciljno usmerjeno zbiranje podatkov, masovno zbiranje podatkov pa samo v določenih primerjih, seveda pa je treba zagotoviti ustrezna varovala, zato da se zaščitijo pravice in interese subjektov podatkov, zato da ne prihaja do diskriminacije. Kar zadeva klauzulo o časovni omejitvi, strinjam se s tem, kar je povedala komisarka. Vem, da je to pomembno tudi v vašem parlamentu. Strinjam se z gospodom Fosom, ne potrebujemo klauzule o časovni omejitvi, kajti že imamo klauzulo o pregledu, ki je vključena v sporazum. Na koncu pa želim povedati še, da menimo, da sporozum o varovanju zasebnosti in krovni sporozum vključujeta dovolj elementov, da si zaslužita zaupanje naših državljanov. Upam, da bo tudi parlament menil enako. Seveda pa je treba povedati, da je boljši včasih sovražnik dobrega. Doseči moramo napredek, to je pomembno za državljane in za podjetja. Državljani EU imajo še posebej veliko interesa za to, Upam, da bomo seveda dobili soglasje za sklepanje tega sporozuma. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Hvala lepa, gospod minister. S tem je razprave na to temo konec.